Hello everyone. Dobar dan vsem. Nadaljujemo s sestankom, popodanski del. O veliko veselje mi je, da lahko pozdravim našo gostjo, gospo Beate Hartinger-Klein, avstrijsko ministrico za varstvo potrošnikov delo na današnjem sestanku. Rada bi čestitala Avstriji za začetek tretjega predsedovanja svetov. Po 98. in 2006 moto predsedstva Evropa, ki ščiti, je navdih za vse nas. V luči tega bi vam rada zaželjela kar se da veliko uspeha v naslednjih šestih mesecih to bo predsedstvo tik pred evropskimi volitvami in soočate se z velikanskimi izzivi, da bi zaključili številne dosjeje. Sodelovali bomo z vami, kolikor se bo le dalo, da bi to bil uspeh. Imamo pa tudi že precej smernic, kako bo to izgledalo. Ne boste pa pokrili samo svojega portfelja, ampak tudi okoljska in podnebna vprašanja, ker ministrice Kostinger danes z nami ni zaradi dobrega razloga, je dobra praksa, da na začetku predsedstva ministrica začrta glavne prednostne naloge, potem pa se lotimo razprave v odboru glede ključnih vprašanj. Preden vam predam besedo, pa bi rada sprožila vprašanje, ki nam je blizu v odboru za okolje. To je program Zdravje. Kot veste, je komisija predlagala, da bi ta program vključili v sklad ESF. Mi pa menimo odboru Envi, da je to napaka, kaj ti cilji skladov in programov na področju dela in socialnega področja so zelo drugačni. V preteklosti smo z omejenimi viri že doprinesli veliko življenju državljanom. In tak majhen program bi bil popolnoma izgubljen, kar se tiče učinkovitosti in ciljne usmerjenosti, če bo to del krovnega programa, ki bo 20 krat večji. Zato torej si želimo, da bi to izuzeli iz e SF, in bi to, torej program zdravja, naj bil ločen program, ker je to tako pomembno vprašanje. Tako, sedaj pa, torej, prosim, dobrodošli. In prosim, beseda je vaša. Ja, spoštovana predsednica odbora, spoštovana podpredsednica odbora, spoštovani koordinatorji, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, gospe in gospodje, gospe in gospodje, tolmačke in tolmači, tukaj za mano, hvala lepa za tolmačenje. Hvala lepa za priložnost, da vam danes predstavim prednostne naloge avstrijskega predsedstva za področje javno zdravje, zdravila, medicinski proizvodi, varnost živel, pa tudi okolje in podnebna vprašanja. Zakaj tako širok razpon? Zato, ker poleg svojega doseja, ki je tako, že, tako ali tako že zelo obsežen, sedaj prevzemam tudi portfelja dveh kolegov, ministrice, kot ste dali, predsednica Elizabet Köstinger, ki je pristojna za okoljska in podnebna vprašanja. 8. julija je dobila sina, to moram povedati, oba se dobro počutita, ampak zato seveda, ker ima sedaj porodniški dopust, jo zastopam in me veseli, da lahko to počnem. Prav tako pa zastopam tudi ministra Jozefa Mozarja, ki je pristojen za direktivo o spodbujanju bolj čistih in učinkovitih avtomobilov. Za nas kot predsedstvo je zelo pomembno, da z vami, Evropskim parlamentom, vodimo dialog, ker ste so zakonodajalec. V tem smislu seveda vam bom na voljo za vprašanja po svoji predstavitvi. Zaradi Veliko tem, ki jih obravnavam, se že sedaj opravičujem, če ne bom odgovorila na vsa vprašanja. Seveda bomo odgovore podali kasneje, če ne danes. Preden vam predstavim težišča našega predsedstva, pa bi se rada zahvalila za delo in podporo bolgarskega predsedstva v celotnem triju predsedstv. Avstrija je začetkom julija tretjič prevzela predsedovanje svetu, kot je predsedujoča že dejana. To je pomemben trenutek v času Evropske unije. Tik pred volitvami v Evropski parlament maja 2019 obstajajo pričakovanja, da bi predvsej dosejo na zakonodajnem področju zaključili ali vsaj dosegli napredek. Kot so zakonodajalec je mnenje Evropskega parlamenta zelo pomembno pri oblikovanju evropske zdravstvene, okoljske politike in politike zdravil. Svet in parlament morata konstruktivno sodelovati, kar se tiče teh zakonodajnih dosejev, da bi našli skupne rešitve. Nedvomno je, da je predsedstvo lahko uspešno le, če lahko računa na enotnost Evropske unije in svojih držav članic svojim predsedstvom bo Avstrija poskušala kot srednja evropska država in izkoristiti svojo tradicionalno vlogo eh, graditelja mostov, prispevati k uspešnosti EU Avstrija. uporablja v svojem predsedstvu moto, tega je citiral že leta 2016 Jean-Claude Juncker, Evropa, ki ščiti. Cilj je, da bi okrepili Evropsko unijo, ustvarili več bližine z državljani in da bi spet vzpostavili zaupanje v EU. Sedaj pa naj se dotaknem sektorskih težišč našega predsedstva. Težišče našega predsedstva je ohranjanje konkurenčnosti pri upoštevanju digitalizacije. Ta aspekt bomo na neformalnem zasedanju ministrov za zdravje 10. in 11. septembra na Dunaju bolj podrobno razložili. Bistveni elementi so tukaj ambicije našega partnerja Estonije, da bi pri sklepih sveta, kar se tiče zdravstvenega razvoja v digitalni družbi, pa tudi kar se tiče sporočila Evropske komisije o okrepljeni digitalni preobrazbi zdravstvene skrbe. Prva težišče je tema naložbe v digitalno zdravstveno infrastrukturo, prav tako pa tudi uporaba javnih finančnih sredstev na zdravstvenem področju na ravni EU. Drugo težišče tega neformalnega sestanka bo tema regulativne in politične, regulativne in politični izzivi pri odobritvi zdravil na evropski ravni. V tem kontekstu je razprava med ministri za zdravje, pa tudi direktorjem Evropske agencije za zdravila, vidim razvojem, zelo pomembna in to smo tudi predvideli. Na zakonodajnem področju pa se osredotočamo na naslednji dosje. Razprave, kar se tiče predloga uredbe o oceni zdravstvenih tehnologij, tukaj smo pozitivno naravnani in to bomo intenzivno pripravljali v ustreznih organih sveta. Naš cilj je, da bi pripravili celovito usmeritev. Osem sestankov delovnih skupin sveta je že načrtovanih. Že prepoznana področja, ki predstavljajo težave, bomo naredili za predmet razprave in poskušali bomo pripraviti skupni novi tekst in tega uskladiti z državami članicami. Zato smo že prejšnji teden države članice pozvali, da posredujejo konkretne predloge besedila, tudi zato, da bi počestili ambicioznost parlamenta pri tem. Poleg tega se bo avstrijsko predsedstvo posvetilo temi cepljenjem. Komisija je podala priporočila, kar se tiče okrepljenega sodelovanja pri boju proti boleznim, ki se jim lahko izognemo s cepljenjem. Načrtujemo pri uradnem svetu decembra, da bomo to tudi sprejeli. Tudi kar se tiče spremembe uredbe o skupni pristopi glede prava živil, načrtujemo pri. hiter napredek, tako da bi novembra imeli mandat za pogajanja z Evropskim parlamentom. Bogari so že začeli s pogajanjem o trilogu, kar se tiče uredbe o alkoholnih pijačah, to bomo nadaljevali in če bo možno tudi zaključili. Pogajanja o direktivi o pitni vodi pa bomo vodili v delovni skupini sveta okolje. Visoka kakovost pitne vode in zaupanje potrošnikov moramo zagotavljati še naprej. Imamo različne strukture pitne vode v Evropi, tako podtalnico kot eh, druge oblike vode in to moramo upoštevati. Avstrijsko predsedstvo bo vodilo pogajanje v strezni smeri. Prav tako bomo imeli osmo konferenco držav pogodbenic, kar se tiče tobačnega sporozuma. In tesno z Evropsko komisijo in državami članicami bomo sodelovali, zato da bi potem v Ženevi govorili enotno in bi nastopali kot odločna enotna Evropska unija. Poleg tega bomo 22. in 23. novembra imeli strokovno konferenco na temo verige proizvodne verige na področju živil. In naj se zahvalim tako bolgarskemu predsedstvu za sklepe, kot tudi Evropskemu parlamentu za resolucijo. To so pomembni elementi za naše nadaljne delo. Še ena tema, ki nas bo zaposlovala, je večletni finančni okvir. V naslednjih mesecih bomo na podlagi različnih sektorskih dokumentov vodili razprave o svetu. Kot ministrica za socialno področje in zdravje pa vidim vključevanje trenutnega akcijskega programa zdravje v prihodni Evropski socialni sklad plus kot nekaj pozitivnega, ker bo to okrepilo Evropski steber socialnih pravic. Istočasno pa moramo pomen javnega zdravja v smislu zdravja v vseh politikah, health in all policies, imeti tudi pred očmi. Zdravstveno pomembni vidiki so poleg ESF plus tudi v veliko drugih sektorskih dokumentih k večletnemu finančnemu okviru. Še pa posebno na zdravstvenem področju imamo tesno sodelovanje med tradicionalno politiko zdravja, trajnost zdravja, javnih proračunov, pa tudi ekonomsko politiko v smislu zaposlovanja, inovacije in konkurenčnosti. Pripričana sem, da bomo enotno Evropo imeli le z odločno zdravstveno politiko na evropski ravni. Upam, da lahko računamo na vašo pomoč. Tako, sedaj pa drugi del. Okoljski program veliko zadovoljstvo mi je, da vam lahko predstavim v imenu Sveta Evropske unije, avstrijskega predsedstva, tudi okoljski program. Okoljski standardi Evropske unije so že danes eni najvišjih, globalno gledano. In to je dobro. Zato imamo dva razloga. Najprej, visoki standardi varujejo zdravje, kako življenja naših državljanov, prav tako pa tudi zaščitijo naravo. Drugič, visoki okoljski standardi istočasno dajo tudi impulze za inovacije, zelena delovna mesta in trajnostno rast. V okviru programa TRIA bi radi nadaljevali uspešno delo Bolgarije, istočasno pa bi radi odprli tudi nove doseje. Varstvo podnebja in krožno gospodarstvo bosta za čase avstrijskega predsedstva, kot tudi že v preteklosti, težišči našega dela. Želimo izvajati trajnostno politiko in agendo 2030. Na področju podnebnih, na področju varstva podnebja je sprejetje Pariškega sporozuma 2015 gotovo okoljsko-političen menik v fazi izvajanja, pa morajo sedaj vse strani v naslednjih šestih mesecih še intenzivirati svojo prizadevanje. Avstrijsko predsedstvo si želi učinkovito udeležbo Evropske unije in njenih držav članic na mednarodnih pogajanjih o podnebnih spremembah. Avstrijsko predsedstvo bo zato oktobra predložilo sklepe sveta za COP24 decembra 2018 v Katovicah. Naš skupni cilj je, da bi pri COP24 ustvarili odločna pravila za prihoden režim upravljanja s podnebjem. V Katovicah moramo doseči dober rezultat. Prvič, to mora biti ambiciozno, drugič, to mora biti uporabno za vse strani in tretjič, upoštevati moramo različne nacionalne okvirne pogoje. Evropski parlament ima pri tem zelo pomembno vlogo pri spodbojanju podnebnih ciljev na mednarodni ravni. Avstrijsko predsedstvo bo v okviru priprav na Katovice vodilo tesen dialog z Evropskim parlamentom. Še prav posebno pomembno je za avstrijsko predsedstvo zahteva zdravih mobilnostnih in transportnih sistemov z nizkimi emisijami CO2. Naš skupni cilj mora biti naložbe in inovacije na področju bolj čistih in učinkovitih tehnologij Evropi ukrepiti. Zato smo tudi pripravili neformalni okoljski prometni svet 29. do 30. oktobra v mojem vlastnem mestu v Gracu in to bomo posvetili tej pomembni temi predlog komisije za emisije za CO2 za avtomobile in lahka dostavna vozila, to mora imeti visoko prednostno eh, vrednost. Kar se tiče ambicij, pa imamo različna mnenja v svetu. Na eni točki pa smo si enotni. Tukaj si želimo na, pri tej temi kar se da hitro doseči enotnost. Optimistični smo, da bomo 9. oktobra na okoljskem svetu lahko sprejeli splošne smernice potem bomo hitro vstopili v trialoge z Evropskim parlamentom. Naš cilj je, da bi do konca leta dosegli dogovor. Zelo nas veseli, da je ta tema tudi za Evropski parlament zelo pomembna. Evropskemu parlamentu, članom odbora za okolje in še prav posebno poročevalki Mirjam Dali, bi se rada zahvalila za že upravljeno delo. Emisije težkih tovornih vizil na ravni EU zaenkrat niso regulirane. To pa predstavlja četrtino vseh emisij v cestnem prometu in dramatičen porast napovedujemo do leta 2030, če ne bomo ustrezno ukrepali. Ukrepi na tem področju so pomemben prispevek k doseganju podnebnih ciljev Evropske unije in k izvajanju pariškega sporazuma. Kolikor se le da, bi radi dosegli napredek na to temo. Avstrijsko predsedstvo spremlja tudi dela Evropskega parlamenta na tem področju in to zelo pozorno in z velikim interesom. Kar se tiče programa TRIA, bo avstrijsko predsedstvo postavilo težišče tudi na temo plastike in krožnega gospodarstva. Avstrija je že leta, kar se tiče plastike in mikroplastike, zelo dejavna in se je zauzemala za ambiciozno strategijo EU, kar se tiče plastike. Avstrijskemu predsedstvu je zelo pomembno zagotoviti več angažmaja proti onesnaževanju s plastiko, voda in mori. Zato je novi predlog o direktivi na tem področju za nas prednostna naloga. Vprašanja, ki se pri tem zastavljajo, so sledeča. Kako lahko proizvodno in uporabo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo ustrezno spremenimo in omenimo? Kako nam bo uspelo ohraniti naša morja pred negativnimi posledicami plastike in kako lahko naše vire bolje izkoriščamo in spodbojamo ekološke inovacije? razprava, kar se tiče plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, se je v svetu že začela. Na strani Evropskega parlamenta je poročavka Frederik Ries že upravila zelo dobro delo. Pripravljeni smo vstopiti v dialog z Evropskim parlamentom. Naša ambicija je, da bi do konca leta naredili znatne korake naprej pri tem pomembnem dosjeju. Sedaj pa še ena tema namreč zaščita okolja in zdravja pred trajnimi organskimi škodljivimi snovmi. Na kratko jih imenujemo tudi popi. Te kemikalije so zaradi tega, ker se dolgo zadržuje v okolju, še pa posebno nevarnost za človeško zdravje in za okolje. Avstrijsko predsedstvo pozdravlja dolgo pričakovan predlog za prenovo uredbe POPS. Prenova je potrebna zato, da bi zaveze EU iz mednarodnega štokholmskega sporozuma tudi izvedli. Avstrijsko predsedstvo bi rado, kolikor se da hitro, stopilo pogajanja z Evropskim parlamentom. Naš cilj je, da bi na to temo do konca leta dosegli dogovor v prvi obravnavi. Druga polovica 2018 bo tudi polna dejavnosti, kar se tiče zaščite bioraznolikosti in kar se tiče varstva okolja. Avstrijsko predsedstvo bo storilo vse, kar je v njeni moči, da bi zagotovilo dejavno odrežbo Evropske unije in njenih držav članic pri različnih mednarodnih sestankih na področju bioraznolikosti in varovanja okolja. Avstrijsko predsedstvo bo oktobra podalo sklepe sveta za usmeritev prihodne globalne politike bio raznovrstnosti po letu 2020. Tako bomo dali trden mandat za pogajanja pri COP14, kar se tiče sporozuma o biološki raznolikosti in kar se tiče sestanko glede obeh proti, protokolov tega sporozuma. Avstrijsko predsedstvo pozdravlja tudi predlog komisije za prenovo programa LIFE po 2020. LIFE je edini evropski program, ki finančno podpira izključno okolje, podnebje in varstvo okolja. Z letom 2020 se končuje trenutno obdobje podpore. Iz naših izkušenj pri mestnem pregledu trenutnega programa LIFE se lahko kaj naučimo. Zauzemali se bomo za to, da bi naslednji program Live bil bolj učinkovit in uspešen. Naš cilj je, da bi v naslednjih šestih mesecih, kolikor se le da, dosegli napredek na tem področju. Je pa to seveda odvisno od pogajen glede naslednjega večletnega finančnega okvira, ki bo določil finančne elemente naslednjega programa Live. Avstrijsko predsedstvo se bo ukvarjalo tudi z drugimi temami katerih so nedavno govorili pri komisiji. Naprimer, predlog za prilagoditev obvez poročanja glede različnih direktiv o okolju. Tako bomo zmanjšali administrativno breme. To bo dobro za vse. Želeli bi si, da bi ta dosje v naslednjih mesecih pripeljali kar se da daleč naprej spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Zelo ambiciozen delovni program imamo pred nami, vendar pa sem pripričana, da bomo s ciljno usmerjenim delom, z dobrim dialogom in s tesnim sodelovanjem lahko dosegli znate napredek. In sicer za dobro in varstvo okolja, za zdravje in za vse državljane Evropske unije. Spoštovana predsednica, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Hvala lepa za vašo pozornost, sedaj pa sem pripravljena prisluhniti vašim vprašanjem, vašim predlogom in koliko se bo dala, bom po najboljši vesti skušala odgovoriti na vaše vprašanje. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, gospa ministrica. Uh, uh, ja, zelo dobro ste predstavili vaše delo in pokazali ste tudi, da dobro poznate naše delo tu. Najprej bomo začeli kot ponavadi s koordinatorji oziroma z njihovimi zastopniki in vsak ima dve minuti. Petr Lize. Če ja. Hvala lepa. Hvala lepa predsedujočo svetu. Naj omenim eno temo z področja zdravja in eno z področja okolja. Najprej, kar se tiče zdravja vašega dosjeja, moramo žal potožiti, da skoraj vsak teden v Evropi ljudje umirajo, ker imamo mikrobe, ki so rezistentni na odporni na antibiotike. In to je seveda velika težava. Tega se je potrebno lotiti z več strani. Ravno kar smo prenovili zakonodajo, kar se tiče zdrave živali. Pa tudi pri ljudeh moramo kaj storiti kar se tiče poročila Kardenbach, smo pa nekaj tedni sklenili, da bomo skušali spodbujati nove antibiotike. Kajti nič drugega ne bo pomagalo, še naprej bodo ljudje umirali, če ne bomo imeli novih antibiotikov. In to v tem trenutku ne deluje, ker ni pravih vzpodbud. In sedaj komisija pravi, da bomo storili to in ono, ampak to ne zadošča. Se lahko vi zauzamete za to, da da bi dobili zakonodajo na tem področju. To bi potem eh, veliko ljudi pozitivno presenetilo, kajti vaša stranka velja za euroskeptično. Če bi pa tukaj napredovali, bi to bilo, bilo resnično presenečenje. Ali pa nam razložite, kako bi lahko to storili brez zakonodaje. Potem pa okolje, pariški sporozum, sporozum, o tem ste govorili. Tukaj imamo razpravo tudi v državah članicah. Nizozemski premijer je tudi že veliko stvari povedalo na to temo, da bi našli prek 40 odstotkov. Tudi Elizabeth Köstinger, za katero se vsi zelo veselimo in čestitamo, da je dobila sina, je predlagala, da bi bili bolj ambiciozni, kar se tiče obnovljivih eh, virov energije, da bi šli prek 40 odstotkov. Žal, druge po svetu te razprave ni. Kaj bi avstrijsko predsedstvo lahko storilo, da ne bi se o tem pogovarjali samo v Evropi, o bolj ambicioznih ciljih, temveč da bi tudi druge države, ki imajo obveze po pariškem sporozumu, kaj storile. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Dali. Grazie, um, Chair, Ministro, grazie Leda. Mana, fil fatil presidenca Austrija Katasal, v punt kruči. Hvala lepa. Hvala lepa. No, glede na to, da je avstrijsko predsedstvo predsedstvo, ki bo še v celoti potekalo pred koncem mandata sedanjega parlamenta, si seveda zelo veliko obetamo od vašega predsedovanja in kar zadeva okoljska vprašanja, to gotovo ne bo enostavna naloga, glede na ogromno število zakonodajnih predlogov. Govorili ste o izpustih CO2 v prometu in zahvaljujem se predsedstvu predsedstvu, da želi na tem področju narediti napredek. Predvsem pa bi se rada dotaknila vprašanja eh, zdravja, glede na to, da ste vi tudi ministrica za zdravje. Eh, gre za celo vrsto zakonodajnih predlogov, ki jih je obravnavalo že bolgarsko predsedstvo in s katerimi se boste morali ukvarjati. In eh, zanima me, ali namerava avstrijsko predsedovanje tukaj nastopiti ambiciozno in skušati nastopiti odločno, tako da bo prispevalo k temu, da se izognemo celi vrsti problemov. Vemo sicer, da prihajate iz stranke euroskeptikov, ampak vseeno pričakujemo, da se boste zavezali za eh, napredek na tem področju in da boste eh, ponudili primerne predloge ter da boste prispevali k napredku tudi na področju farmacevtske politike, še zlasti kar se tiče vrednotenja zdravstvenih tehnologij. Ravno tako bi morali zagotoviti, da eh, bo to potekalo pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, da boste zagotovili tudi nadaljevanje boja proti mm, eh, kajenju in tako naprej. Torej, Avstrija je uvedla popolno prepoved kajenja na javnih mestih in zato nas zanima, kaj pravijo pa strokovnjaki, zdravstveni strokovnjaki glede tega. In pričakujemo, da v teku vašega predsedovanja ne boste zauzeli politik, ki bi eh, bile razumljene v napačni luči. In vse dobro vam želim. Dovane dosje. Gospod Pjeka. Hvala lepa, hvala lepa gospa predsedujoča, gospa ministrica. Hvala za to predstavitev eh, prioritet avstrijskega predsedstva. Deset eh, teh prioritet eh, je osredotočenih na zdravstveni svoj sektor, to je precej. Najprej bi začel s cepivi. In moje vprašanje je naslednje. Ali potrebujemo več sodelovanja? Trenutno imamo eh, različne sisteme, koledari, eh, cepljen so različni in vse to eh, vodi v nezaželjene učinke. Prav tako imamo tudi vedno več gibanj proti cepljenju. Na to HTA je naslednja točka, ki bi jo omenil popolnoma se zavedamo, da med državami članicami obstajajo trenja znotraj sveta in zato me zanima, kaj načrtuje avstrijsko predsedstvo. Katere oziroma ali bodo medicinski pripomočki vključeni ali izključeni iz tega dosjeja? Na to ali bo HTA obvezen v državah članicah ali ne, ali bomo morda zauzeli bolj prožen pristop. To je prav tako sporno vprašanje. HTA bo vzbudil precej pričakovan med eh, pacijenti in to bo na to predstavljalo precejšno breme za proračun držav članic. In ne nazadnje tu ste spregovorili o antibiotikih, ampak eh, vprašanje je precej širše in eh, predsedstvo mora zagotoviti, da bodo določeni ukrepi sprejeti tudi v zvezi eh, z zdravili sirotami. In tudi tu pričakujejo pacijenti veliko. Hvala lepa, gospod Pjeka. Nihče ni tu za Alde, gospa Avke nima besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa ministrica. Rada bi postavila vprašanje, ki je zelo relevantno za okolje in zdravje. Pred dvema letoma je komisija predlagala eh, revizijo zakonodaje na področju eh, gnojil in to je bilo zlasti eh, osredotočeno uh, na uh, pragove glede kadmija. Uh, Evropska unija je prepovedala uporabo kadmija praktično povsod um, in to je precej uh, omejilo uh, to vrsto onesnaževanja. Ampak še vedno obstajajo gnojila na osnovi kadmija. Ta snov je zelo nevarna še vedno pa se uporablja za gnojila. In uh, ljudje v EU so izpostavljeni kadmiju uh, preko teh gnojil in uh, preko hrane, ki je proizvedena s pomočjo teh gnojil. Dejanska izpostavljenost kadmiju uh, je sedaj predvsej višja, kot, bi, eh, kot so dovoljene vrednosti in to eh, zlasti prizadeva otroke v Evropski uniji. Tehnologija eh, že obstaja, prav tako imamo tudi sredstva za to, da ta gnojila nadomestimo z drugimi gnojili, ampak dokler ne bo sprejeta odločitev, Eh, potem se nič ne bo spremenilo. Eh, komisija je eh, sprejela odločitev, ki te vrednote omejuje na 22 enot na kilogram. 22 mg na kilogram, ampak sedaj imamo še vedno 60 mg na kilogram te vsebnosti. In to pomeni, da je prisotnost kadmija v zemlji eh, še vedno eh, višja, kot bi morala biti, in enako velja tudi eh, za vsebnost kadmija v naši hrani. Ali lahko računamo na avstrijsko predsedstvo, da bo spremenila stališče v svetu in da bo zaščitila evropske državljane pred kadmijem, ki jih najdemo v gnojilih? Hvala gospod Ek. Hvala lepa, predsedoča. Gospa predsedoča svetu, najprej dobrodošli, hvala lepa, da ste nam ponudili možnost, da se pogovarjamo o ciljih avstrijskega predsedstva. Sedaj pa na temo, o kateri sem že večkrat govoril o tem odboru in tudi kolege je o tem že govoril. Antibiotična odpornost. Saj 25 tisoč ljudi umre vsako leto zaradi odpornosti na antibiotike. Svetovna zdravstvena organizacija napoveduje celo 10 milijonov mrtvih na leto čez nekaj desetletij. To je strašna številka, to je več žrtev kot, v, kot med prvo svetovno vojno in to vsako leto. Evropski parlament je opozoril pred tem, da bo odpornost na antibiotike lahko postal prvi vzrok za smrti. In tudi komisar Andrikajte govori o tihem tsunamiju. Antibiotike, še prav posebno v Severni Ameriki in v Evropi, se prepogosto uporabljajo. Lahko bi govorili tudi o neodgovorni zlorabi. Preventivna uporaba antibiotikov pri vzgoji in reji živali je simptom za to, da da nimamo več vsega pod nadzorom. To je neposredna posledica slabega ravnanja živali, živalmi in nezadostna raven zaščite živali. Tega ne smemo ignorirati in rad bi vedel, ali bo avstrijsko predsedstvo skušalo zagotoviti boljše prakse tudi za dobro počutje živali v svetu zato, da bi se izognili preventivni uporabi antibiotikov pri vzreji živali. Tako bi lahko zaščitili zdravje, varstvo potrošnikov in naredili napredek. Kajti tukaj bomo pridobili vsi, tako živali kot tudi ljudje. Hvala lepa za vaš odgovor. Thank you very much. Hvala lepa, gospod Peticini. Grazie, presidente. Hvala, predsednica in hvala, gospa ministrica, da ste prišli k nam. Najprej bi želel izraziti svojo solidarnost z vami, glede na to, da vam je bilo rečeno, da ste proti evropsko naravnani. To se namreč pogosto očita tudi nam in uh, da ne bi mislili, da evroskeptikov tukaj ni. Eh, pogosto smo celo bolj odločni. In tu bi se navezal tudi na vprašanje, ki ga imam za vas. Govorili ste namreč o ukrepljenem sodelovanju na področju cepljenja in mi se s to strategijo strinjamo, seveda eh, s ciljem, da bi bila precepljenost višja. Eh, imamo pa dva politična pristopa za dosego tega cilja. Eden eh, se naslanja na obveznost cepljenja, drugi pa na priporočilo. In 15 držav članice Evropske mm, unije nima uvedenega obveznega pristopa, v drugih državah pa so obvezna samo nekatera cepljenja. Izjema je Italija, ki je s prejšnjo vlado uvedla dokaj prisilni ukrep glede večine cepljenj in zato bi želel vprašati, kakšne namene ima vaše predsedstvo ali nameravate um, sprijeti ukrepe za priporočena cepljenja ali bodo cepljenja obvezna. Namreč po mojem, če bosta obe smeri so obstajali, je zelo težko govoriti o kakršnikoli politiki cepljenja. Hvala. Den. Hvala, gospa predsednica, hvala, gospa ministrica, dobrodošli. No, najprej čestitke ob vašem imenovanju. Naj povem, da smo zelo srečni, da smo vas danes lahko sprijeli v našem odboru v okviru um, avstrijskega predsedstva. Imam pa dve vprašanji za vas. Od leta 2015 naprej je medinstitucionalni dialog o kloniranju Um, živali, ki se vzgajajo s kmetijskimi nameni, blokiran, še zlasti zaradi sledljivosti. Gre namreč za zelo pomembno etično vprašanje. Naravni red je obrnjen na glavo in hkrati je to tudi izziv za Evropsko unijo, saj bo treba nadzirati prepoved, to prepoved pri vseh um, mestnih izdelkih in tudi tistih, ki prihajajo iz tretjih držav. In zato bi morala Evropska unija končno oblikovati jasno stališče na to temo in zanima me, ali bo to prednostna naloga v svetu. Drugo vprašanje pa zadeva predlog komisije o dosjeju vrednotenja zdravstvenih tehnologij in še zlasti glede členov 8 in 22, ki predstavljata velike probleme glede subsidijarnosti in um, glede nadzora. Um, predvidevata zelo široko območje eh, uporabe v državah članicah, kar je zelo zaskrbljujoče in zanima me vaše stališče in stališče sveta glede tega. Hvala lepa. S tem smo končali s prvim krogom vprašanj in uh, vabi ministrico, da odgovori na to vprašanje. Spoštovana predsednica, hvala lepa poslanke in poslanci za vaše vprašanje. Upam, da sem si zabeležila vsa vprašanja. Storil bom vse, kar je v moji moči. Predsednica je uvodoma tudi zastavila vprašanje, sedaj si bom dovolila odgovoriti na nj. Namreč, kar se tiče program zdravja in kar se tiče ESF, pogajanja o ESF, bodo kompleksna, kajti ESF obsega več programov, med njimi tudi program zdravje. Kar se tiče ločene obravnave tega programa zdravje in kar se tiče razprav, seveda ne morem vedeti, kaj se bo zgodilo v svetu. Mislim pa, da sinergije in stičišča, ki jih imamo med zdravstvenimi programi in drugimi programi, nekaj, kar lahko obravnavamo skupaj, moramo obravnavati skupaj. Ločena obravnava ne bi vodila k cilju. Tudi zdravstveni strokovnjaki pa bodo morali biti vključeni v razprave, seveda. Kar se tiče vprašanja gospoda Lizeja, ki se je upravičil, in gospoda Eka, kar se tiče proti mikrobno odpornosti. To je globalna grožnja in to komisija, Evropske, komisija, Evropski parlament in tudi svet smatrajo za tako. Zadovoljni smo, da smo naredili spremembe, kar se tiče zdravil za živali, da bi torej podajali manj antibiotikov za živali. Prav tako pa pozdravljamo tudi to, da imamo nekatere kritične antibiotike, ki jih uporabljamo samo za ljudi. 2017 smo sprejeli akcijski načrt za boj proti odpornosti na antibiotike in lahko vam z veseljem povemo, da bomo 16. novembra imeli simpozi o evropskih antibiotikih. Nadaljne vprašanje gospoda Lizeja, ki ga žal ni več, ampak bom vseeno odgovorila, na to, to je akcijski načrt komisije, ali bi imeli tudi morda zakonodaj na tem področju, da bi to uredili. To sedaj preverjamo. Se pa zahvaljujemo tudi tukaj gospe Karnbach in Evropskemu parlamentu za pripravljeno poročilo. Nadalje, vprašanje gospe Dali in gospoda Pedičinja. Upam, da pravilno izgovarjam imena. Gre za vprašanje. mnenje Evropskega parlamenta, ki je bilo podano ali ga boste, boste upoštevali. Vemo, da je Evropski parlament poskušal izraziti svoje mnenje in seveda bomo v tem poročilu z zanimanjem spremljali mnenje parlamenta. Drugo vprašanje, gospod Dali, kakšni so nameni sveta, kar se tiče obravnave v delovni skupini, si želimo konstruktivne razprave. Tukaj si ne želimo odpraviti samo pomistekov glede vsebinskih točk, temveč predvsem, kar se tiče izmenjave najboljših praks in tudi izkušenj pri doseganju skupnih ciljev, tako da bi imeli visoko precepljenost. Cepljenje je eden najpomembnejših, najbolj učinkovitih ukrepov, ki jih imamo na voljo. Še tretje vprašanje, gospod Dali. Problematika varstva nekadilcev. Hvala lepa za interes za ta popolnoma nacionalni ukrep. Pa vseeno bom odgovorila na to vprašanje. Avstrija izpolnjuje vsa svoje obveze, kar se tiče evropske zakonodaje, ne bo negativnih posledic, kar se tiče te zakonodaje glede prepovedi kajenja. Gospod Pjeha je zastavil tudi vprašanje glede cepiv. Mislim, da lahko omenimo, da je seveda Evropski parlament v svoji resoluciji že izrazil svoje mnenje, da bomo mi to podprli. Ena naših prednostnih nalog je, da priporočila sveta med našim predsedstvom tudi sprememo. Še eno vprašanje gospoda Pjehe predlog uredbe o 8. členu in razprava na tehnični ravni v skupinah sveta, da bi delovali kar se da učinkovito in da bi težave držav članic ustrezno obravnavali. Najprej bomo po členih preverili preverbo predloga. Zato v tem trenutku še nima smisla govoriti o podrobnostih predloga preden se delovna skupina sveta ne ukvarja vsebinsko s tem. Torej, toliko o tem, pogajanja se začnejo jutri. Potem pa gospa Avken, gnojiva, bulgarsko predsedstvo je v trialogih že doseglo precejšen napredek. Avstrijsko predsedstvo je trdno odločeno, da nadaljujemo, da bomo nadgradili že doseženo napredek. Seveda pa je vprašanje menih vrednosti za kontaminacijo s kadmijem še vedno velika ovira na poti k celovitemu soglasju med parlamentom in svetom. Zato bomo kot predsedstvo skušali zagotoviti prožnost na obeh straneh, tako da bi ta dosje lahko sprejeli v prvi obravnavi. Potem pa vprašanje kloniranja, stališče Evropskega parlamenta, kar se tiče kloniranja živali, nam je znano. Je pa dejstvo, da ni prišlo do kakšnega večjega napredka v pogajanjih. Razlog za to je bil, da so pravni akti, ki jih je izbrala komisija in pravni akti, ki jih je pa svet, bili smatrani za neustrezne, zato se avstrijsko predsedstvo tega predloga ne bo lotilo. Hvala lepa. Okay, Hvala lepa. Sedaj bomo nadaljevali z drugim krogom vprašanj in ta se bodo osredotočala samo na zdravje in na varno prehrano. Gospa Zomar je prva. Eno minuto imate. Eh, ja, Hvala lepa, gospa ministrica. Tudi z moje strani prisrčno dobrodošli. Imam vprašanje, kar se tiče živil. Evropska komisija nam je aprila podala predlog za novo različico bazijske uredbe. Na to čakamo že skoraj šest let in to sedaj, torej tik pred koncem mandata sedaj, bo sta parlament in tudi svet pod velikim časovnim pritiskom, pa tudi predsedstvo bo pod pritiskom. Moje vprašanje, ali je Avstrija kot država članica že sprejela stališče, kar se tiče revizije temeljne uredbe o živilih in ali si lahko predstavljate, da bi avstrijskemu predsedstvu uspelo sprejeti skupno stališče sveta do najkasneje konca novembra, da bi morda potem v prvi pravnavi lahko še dosegli dogovor sicer nam bo zmanjkalo časa. Okay, thank you. Dobro, hvala lepa, gospa Kabeson. Hvala lepa, gospa predsednica in gospa ministrica za vašo predstavitev. Predvsem mi je všeč, da ste se zavezali, eh, da boste proučevali predlog o eh, vrednotenju zdravstvenih tehnologij, ki ga je pripravila komisija. Seveda Um, je ta pomembna predvsem zaradi boljšega dostopa do zdravil in zdravstvenih storitev za evropske državljane, lahko izboljša um, raziskave in zaradi tega se nam zdi ta predlog pomemben in delamo na tem ter skušamo približati naša stališča s stališči sveta. To bi želela poudariti. Um, uh, zelo pomembno je to tudi z vidika držav članic in našega dela v parlamentu in eh, tehnologije in eh, znanstvenega sodelovanja med nacionalnimi agencijami. Je zato pomembno zagotoviti tako vrednotenje na evropski ravni, eh, tako da se pri tem upoštevajo nacionalni konteksti. Zdi se nam, da moramo na tej točki približati stališče s svetom. Kar se tiče mandatory ali ne, mislimo, da to prost, da prostovoljnost ni prispevala k dosegu ciljev, ki jih zasleduje ta predlog in zato upam, da bomo konstruktivno delali na tem naprej. Hvala. Hvala lepa. Gospa Zomer, še enkrat. Granate, madam Zomer. No, Dobro, ne želite postaviti vprašanja, ste namreč na mojem seznamu. Dobro. No, medtem ko ugotavljate, ali želite spregovoriti ali ne, bom dala besedo nekomu drugemu. Se upravičujem, nisem prav videla. Hvala lepa. Še eno vprašanje. Morda, kar se tiče te temeljne uredbe o živilih. Kaj menite, gospa ministrica, o tem, da se Evropska komisija ne drži pravil glede sprejemanja boljše zakonodaje, ni bilo ocene vplivov. In sedaj predelujemo in spreminjamo to uredbo kar tako, brez te ocene. In potem še eno vprašanje, to pa zadeva uredbo o informacijah potrošnikov, kar se tiče živil. 2011 je to stopilo veljavo, pa se še ne izvaja. Države članice se tega lotevajo tako, da imajo sedaj svoje sisteme označevanja in to potem komisija kar tako prepušča državam članicam. Je pa to seveda škodljivo za skupni trg in rada bi odgovor, ali bo avstrijsko predsedstvo morda popazilo tudi na take primere. Mislim, da bi to bilo zelo dobro. Hvala lepa, gospa Kalembach. Ja, herzlich willkommen, Frau Minister. Dobrodošli, gospa ministrica, v našem odporu. Vaše uvodne besede so bile, da želite prispevati k enotnosti EU, želite krepiti EU in želite okrepiti in ponovno spostaviti zaupanje v EU. Kar se tiče vaših ukrepov v zadnjih tednih in mesecih, pa tudi tukaj v Evropskem parlamentu, pa pravzaprav nasprotuje temu. Moja kolegica je že govorila o tobačni zakonodaji v Avstriji. In to se ne sklada z evropskimi pričakovanji. Mislim, da tukaj ne boste dobra predstavnica osme konference, kar se tiče tobačnih izdelkov. Mislim tudi, da boste morali odigrati pomembno vlogo posredovanja v vladi, kajti če se gledam tukaj dve, dva članka, Rad Vilimski, ki je tudi bil poslanec Evropskega parlamenta in član vlade in pravi, da je glasoval proti veliko delom zakonodaje tudi proti podnebni konferenci. Gospa Köstinger, ki je tudi v tej vladi, pa pravi, da je naša politika neodgovorna in da na plečih naših vnukov pripravljamo politiko. Ko boste pa zagovtavljali skupna starišča, če nimate skupnih starišč niti znotraj vlade in ta seznam je dolg, lahko bi ga še nadaljevali. To se vidi skoraj na vseh področjih. In verjetno niste pridobili prav veliko prijateljev vsi odboru, ko ste dejali, da ne bomo imeli samostojnega programa zdravje. Zato smo se borili v našem odboru in borili smo se zato, kot ste sami dejali, da bi krepili Evropo in imeli otipljivo zdravstveno politiko. Ampak točno tega ne bomo storili s tem novim večjim finančnim okvirom. Potem ne bomo imeli tudi neotipljive zdravstvene politike. Vse, kar počnete, pravzaprav je protislovnost tem, kar govorite. Hvala lepa, gospa Kadenbach. Kolegi, prosim, držite se časa. Nihče ne bo imel dodatnega časa. Časa se moramo držati. Hvala. Auken. Gospa Auken. Ja, hvala lepa. Imam še eno vprašanje v zvezi z preglednosti uh, ocene tveganja v prehrambeni verigi v EU. Uh, komisija pravi, da imamo sedaj veliko boljšo preglednost, ampak če si zadeve po blizu ogledamo, potem vidimo, da imamo sedaj seznam stvari, ki eh, niso dostopne in sicer zato, ker se ščiti komercialni interes eh, industrije in ta seznam je sedaj bistveno daljši od tistega, Eh, kjer najdemo informacije, ki so dostopne. In vse to eh, predstavlja kršitev eh, zakonodaje, ki ureja preglednost in upam, da bo avstrijsko predsedstvo naredilo vse, kar je mogoče, da ta trend zopet obrne v pravo smer. Imamo manj preglednosti zdaj, kot smo jo imeli prej. Vsakič, ko se pojavi neka nova industrija, vsakič, ko se zopet, um, uh, ko industrija dela pritisk, je uh, žrtev uh, te dejavnosti preglednost. Zato upam, da boste vi dali prednost preglednosti in ne interesom industrije. Eh, hvala lepa. Gospod Bušoj, eh, sam sem odgovoren za zdravstveni program in zato me veseli, da ste to omenili. To je dober program, če tudi mm, imamo malce manj proračunskih sredstev za to. Eh, raziskovalni eh, grost eh, je sedaj bistveno večji, kot je bil včasih in morali bomo tudi ugotoviti, kakšna bo tu vloga parlamenta, kakšna bo vloga držav članic. Do konca novembra bomo zaključili prilo, pilotni projekt in upam, da bo avstrijsko predsedstvo podprlo izvajanje tega pilotnega programa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 in poslušala tudi predstavitev in eh, prebrala, da nameravate nadaljevati z delom na področju POPS, kar je zelo pomembno tako za zdravje kot za okolje. Številni POPS namreč eh, motijo hormone in uh, To je treba še zlasti poudariti pri raznih um, pesticidih uh, oziroma drugih škodljivih snoveh. Zato potrebujemo neko horizontalno zakonodajo za to potrebo, področje, ki se bo navezovala na vse kategorije teh snovi potrebujemo zelo jasno strategijo, kar se tiče teh um, snovi, ki vplivajo na hormone. Ampak odgovor je bil v komisiji predstavljen, pravijo, da je zdaj zato pristojen podpredsednik Tajnen, vendar odgovora strani komisije še nismo dobili, zato me zanima, kaj nameravate vi kot predsedujoča svetu narediti, zato da boste komisijo nekoliko spodbodli, tako kot to skušamo doseči mi. Minister. Hvala lepa, s tem smo zaključili drugi krok vprašanj. Gospa ministrica, izvolite. Hm. Hvala lepa, predsedujoča. Najprej vprašanje gospe Zomer, osnovna uredba o živilih. Seveda se zavedamo, da imajo potrošniki pomisleke, kar se tiče preglednosti in kar se tiče znanstvenih dognanj, ki jih je potrebno hitro vključevati v zakonodajo. Želimo si, da bi delo pri tem predlogu, kar se da hitro opravili. Prav tako pa menimo, da bomo kmalo dobili mandat in smo pripravljeni začeti pogajanje s parlamentom do konca našega predsedstva. Kar se tiče vašega vprašanja glede meseca, naš cilj je, da bi to storili do konca novembra. Potem pa drugo vprašanje, gospod Zomer, kar se tiče temeljne uredbe o živirih, dela v pripravljenih organih sveta, so zravno kar začela in ker ni bilo ocene vpliva, bomo to naredili za temo komisiji. Kaj se tiče nacionalnih sistemov označevanja, med tem se je življsko označevanje, kar se tiče primarnih sestavin harmonizirano, tako smo storili pomemben korak k harmonizaciji. Kar se tiče gospe Kabezon Ruiz, krepitev sodelovanja je v smislu zagotavljanja učinkovitosti varstva bolnikov in želimo seveda zagotoviti to še naprej, tudi že v prejšnjih razpravah v organih sveta in tudi 22. junija smo to prepoznali na svetu namezavamo, nameravamo pa intenzivno, konstruktivno izmenjavo mnen s ciljem, da bi v kratkem času, ki ga imamo na voljo, dosegli kar se da veliko napredka. Konkretno ciljamo na splošno usmeritev. Kar se tiče gospe Karnbach, kar se tiče kajenja, spoštovana gospa poslanka, merite me po mojih ciljih in po mojih dejanjih gospa Auken. Da, absolutno se zavedamo, da bomo kmalo morali, kar se tiče preglednosti, ustrezno odgovoriti državljanom, pa tudi kar se tiče znanstvenim študijam, glede tvegan v živilski verigi. Kolikor se bo dalo, si bomo prizadevali, da bi delo v svetu doseglo kar se da veliko napredka na to temo. Potem pa gospod Busoj. Hvala lepa za vaše vprašanje. Prioritetno se zauzemamo za priporočila za cepiva in tudi hepatitis je tema. In tudi AIDS. In potem Guteland, vsesko predsedstvo se veseli, da bi kar se da hitro začel pogajanja z Evropskim parlamentom o spremembi uredbe o trajnih škodljivih organskih snoveh, POPS. In prilagoditvi na stokholmski sporozum. Naš cilj je, da bi do konca leta dosegli dogovor v prvi obravnavi. Komisija želi zajeti snovi, ki so bile v stokholmskem sporozumu že navedene na seznamu. To bi vključili v prilogo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Thank you very much. And now a couple of... Hvala lepa. Sedaj pa še nekaj vprašanj v zvezi z okoljem in podnebjem. Gospod Levija ima besedo. Hvala predsednica, hvala gospa ministrica za to, da ste pripravljeni odgovarjati tudi na vprašanja, ki niso tesno povezana s področjem vaše pristojnosti, ampak um, želim v tem trenutku tudi pozdraviti in čestitati naši kolegici in prijateljici, gospe Kostinger. No, kar pa se tiče eh, dosjeja o vodi. Ta dosje prihaja k zaključku v mm, Avstriji. Eh, voda je mm, življenski element in eh, kaže se, da ga bo primankovalo še zlasti na jugu Evrope. To vprašanje je torej bistvenega pomena in pregled evropske zakonodaje o vodi Eh, vodah, eh, vsebuje nekatere parametre, ki so zelo občutljive narave. Mednarodna zdravstvena organizacija ocenjuje na 2,4 mg na liter um, onesnaženost, pač vsebnost onesnažujočih delcev. Um, vendar pa bi morala biti vsebnost te snovi bistveno nižja, zato da bi bila voda res lahko pitna in kakovostna. In zanima nas, ali bo avstrijsko predsedstvo skušalo kaj storiti na tem področju, ali bomo še naprej sledili samo previdnostnemu načelu, eh, ki bo pripeljalo do tega, da bo vode vse manj, pa kljub temu, da je, je že tako zelo malo. Tack för ordförande. Eh, jag vill här ta möjligheten att eh, ställa Hvala lepa za besedo, gospa Gutland govori. Želela sem postaviti vprašanje glede Evropske strategije za biogospodarstvo, eh, ki je med prednostnimi nalogami avstrijskega predsedstva biogospodarstvo ima zelo velik potencial, še zlasti, če upoštevamo naše gozdove. In tukaj eh, ima ta naši dve državi, Švedska in Avstrija, gotovo neko skupno točko. Zelo veliko lahko naredimo za to, da nadomestimo eh, Eh, fosilni eh, material in da najdemo alternativo za kemične in plastične snovi. Znotraj krožnega gospodarstva se gotovo lahko eh, bolje uresničuje tudi okoljska politika ob upoštevanju in zahvaljujoč gozdovom. Zato pa potrebujemo zelo jasne spodbude in zanima me, kako nameravate to delo peljati naprej. Zanima me pa tudi, kakšne so vaše prednostne naloge glede evropske strategije za gozdove in nadzora nad njenim izvajanjem. Pa še nekaj me zanima in sicer trajnostna raba gnojil. Uh, naj bi uh, se namreč med državami članicami Evropske unije dosegla neka uskladitev, ki je pomembna za skupno prihodnost, pa tudi za naše gozdove. In kaj menite vi in kaj namerava Avstrija storiti za to, da se bo to področje bolje uresničevalo v vseh državah članicah? Gospod Demesmaker. Ja, dank u wel. Uh, welkom, uh, mevrouw de minister. Uh, ik wens u ook alvast een, uh, een vrucht. Najlepša hvala gospa ministrica. Tudi jaz vam želim, tako kot druge kolege, uspešno predsedovanje. In Navezal pa bi se na vprašanje biološke raznovrstnosti tudi v povezavi s krožnim gospodarstvom. Slišal sem, da nameravate začeti pripravljati politiko za področje biološke raznovrstnosti po letu 2020, ampak upam, da boste tu ambicioznejši kot komisija, še zlasti kar zadeva SKP in tudi kar zadeva bodoči program LIFE. Evropska unija želi Eh, zaustaviti izgubljanje biološke raznovrstnosti, saj je mm, to postalo res kritično. Potrebujemo inštrumente, ki nam bodo to omogočali. In tu imamo v mislih tudi proračunske inštrumente, Ampak bojim se, da so predlogi komisije v tem pogledu nezadostni. In zato me zanima, ali imate mogoče vi kakšen namen ta problem premustiti, še zlasti, ko govorite, da želite bolj učinkovit program Live. Če bi bilo tako, pač upamo, da boste tudi vi naš zaveznik pri tem zauzemanju. E, pa še krožno gospodarstvo. Prav danes do povdne je bilo moje poročilo skoraj soglasno sprejeto, še zlasti glede možnosti za. Um, Ukinitev rabe plastičnih izdelkov, še zlasti tistih za enkratno uporabo, vendar pa ne bi želeli, da bi se zdaj skušalo ustvariti morda še več plastičnih izdelkov, ampak takih, ki bi se lahko uporabljali večkrat. Mi želimo zmanjšati število plastičnih izdelkov in uporabo mikroplastike. Začnem še zadnji gospod Pavluči, izvolite. Gospa ministrica, najlepša hvala, da ste med nami. Dobro večer. Uh, Eh, verjetno bomo v prihodnjih mesecih še imeli priložnosti, da še bolj poglobljeno eh, govorimo z vami o tej direktivi o plastiki za enkratno uporabo in upamo, da bomo prišli do dogovora v prvi obravnavi še pred koncem našega mandata. Zanima pa nas, koliko je k temu cilju zavezan uh, svet in vaše predsedstvo. Uh, za socialiste in demokrate je to eh, dosje bistvenega pomena in želimo doseči bistven napredek na tem področju do konca leta. In še bolj jasno bom povedal, prosim, da v okviru vašega predsedovanja oblikujete eh, skupno stališče o tej direktivi in kdaj to nameravate. Mi smo pripravljeni začeti s trialogi še novembra. In eh, kako se lahko zavežete za to področje in drugič, kateri so glavni pozitivni elementi in kateri so tisti, pri pri katerih menite, da je treba predlog komisije še spremeniti oziroma popraviti. Hvala. Hvala lepa. Še kdo želi besedo? Če ne, potem dajem besedo gospe ministrici. A, gospa Kadenbach. Eno minuto. Ja, ja, spravni zaključek seveda. Napovedali ste, da nas boste podprli kot poslanke in poslance glede novih genetskih tehnologij. In tukaj bi rada videla, kako si predstavljate, kakšen prispevek bi Avstrija lahko v naslednjih šestih mesecih podala na tem področju. Hvala lepa, gospa Kadenbach. Še kdo? Če ne, gospa ministrica, izvolite. Predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, kar se tiče direktive o pitni vodi. Hvala lepa za vprašanje. To se mi tudi osebno zdi zelo pomembno vprašanje. Avstrijsko predsedstvo bo delo v svetu glede tega predloga nadalje balo, glede na razprave v zadnjih mesecih in na rezultate 25. junija bomo delo temeljili na, to, na tem. Je pa to zelo pomembna tema, to je pomembno seveda tudi za javno zdrave, da zaščitimo javnost pred kakšnimi onesnaževa, pred onesnaženo vodo. Potem pa krožno gospodarstvo. Tukaj se upravlja veliko dela tudi na evropski ravni. Katero spodbudo lahko damo na različnih področjih? Kaj se tiče gospodarstva, prosim, zastavite vprašanje s teznim odborom, mislim, da je to odbor za okolje. Torej ne ta odbor kar se tiče gospoda Demes Mekerja, druge policije 2018, bomo imeli kar precej dogodkov, kar se tiče bioraznovrstnosti. Avstrijsko predsedstvo se bo zazemalo za to, da bi učinkovito sodelovali na ravni EU in ravni držav članic pri teh mednarodnih dogodkih. Prav tako si bomo prizadevali, da bi na COP14 dosegli sporazum o biotski raznovrstnosti, in da bi prinesli domov dobre rezultate. Oktobra pa nameravamo sprejeti sklep od sveta, zato da bi jamčili ustrezno pogajalsko izhodišče Evropske unije in da bi potem imeli načrt tudi za obdobje po 2020. In potem še eno vprašanje, glede programa LIFE. Svet je strokovno preverbo novega predloga komisije za obdobje po 2020 že začel na podlagi spoznanj iz tega mestnega pregleda trenutnega programa LIFE, pa si bomo prizadevali v naslednjem obdobju razviti učinkovit in uspešen finančni instrument za trajnostno podporo energetskim projektom avstrijsko predsedstvo bo v naslednjih šestih mesecih skušalo doseči kar se da veliko napredka glede direktive. Prav tako razmišljamo seveda o večletnem finančnem okviru. Ta bo imel največji vpliv na oblikovanje programa LIFE. Potem pa še eno vprašanje o plastiki za enkratno uporabo. Avstrijsko predsedstvo pozdravlja najnovejši predlog, direktive o manjši uporabi določenih umetnih snovi in varstvo okolja. To je nujen ukrep za zmanjšanje plastičnih odpadkov v morjih, prav tako pa je to pobuda, ki bo pomenila prehod na krožno gospodarstvo v EU. Kot ena od prednostnih nalog našega predsedstva si želimo doseči hiter napredek pri teh dosjejih. Z Evropskim parlamentom pa smo pripravljeni spregovoriti o različnih temah in to do konca leta in potem doseči najboljši možni rezultat. Kar se tiče kategorij umetnih snovi, pa bo svet predlog komisije pozorno pregledal in pri tem potem tudi upošteval oceno vplivov. Potem še eno vprašanje v tej smeri, tukaj računamo na široko podporo. In potem gospa Kadenbach, svet kmetijstvo in ribištvo je že imel izmenjavo mnenje na to temo glede na velike pomisleke večine držav članic, glede na dejstvo, da je Evropski parlament tudi zavrnil predlog, pa se zdi, da ni prostora za nadrevanje dela pri tem. K tem predlogom prepovedi genetsko spremenjenih organizmov eh, ni zagotovljena pravna služba pa je to že zavrnila, prav tako pa tudi Evropski parlament. Prav tako Evropska komisija ni podala novega predloga, tako da lahko izhajamo iz tega, da pogajanj na to temo ne bo, ker ni možnosti za uspeh. Eh, avstrijsko predsedstvo torej ne bo sledilo željam po nadaljnih pogajanjih na to temo. Well, much, Hvala lepa, gospa ministrica. Veliko tem smo načeli, veliko dela bo. In verjetno bo tudi veliko tega dela, tudi tema vaših izmenjav z drugimi odbori. Zanimiva se mi zdi ta ideja, da se eh, predvidi dodatno eh, proračunsko postavko eh, za to, da bo eh, do zdravstveni eh, vidiki veliko bolj izpostavljeni, kot so sedaj. Ne vem sicer, če vas bomo uspeli v to prepričati, ampak eh, vsekakor hvala. Uh, Kolegi, ob pol petih imamo skupni sestanek z odborom DEVE o trajnostnih ciljih.